Kolegi, buongiorno, vi invito. Kolegi, dobro jutro. Vabim vas, da zasedete svoje mesta, da začnemo lahko z našim sestankom, ki bo verjetno daljši, je pa izjemno pomemben. Allora, partiamo con la provazione dell'ordine del giorno. Začnimo s potrditvijo dnevnega reda. Če nasprotujete, predlagam, da sprejmemo dnevni red, tak kot ste ga dobili. Ali kdo nasprotujete mu? Ne. Dobro, potem je to sprijeto. Naj vas spomnim, da se prenaša današnje zasedanje na spletni strani parlamenta, tako kot vsi naši sestanki. Prehajamo torej na naslednjo točko in sicer gre za glasovanje o mestnem poročilu. Naš član, gospod Jakolino, je zadnjič 18. marca predstavil svoje poročilo. In po predstavitvi tega mestnega poročila poročilo je bilo predstavljenih več kot 700 predlogov sprememb in poročevalci in poročevalci v senci so se potrudili, da bi dosegli čim večjo mero soglasja. Pri tem so seveda analizirali vse predloge sprememb in na tej podlagi je bilo pripravljenih 77 kompromisnih predlogov sprememb. Sprašujem gospoda Jakolina, če želi besedo. Ne, kasneje. Dobro, potem pa prehajamo neposredno na glasovanje. Začnimo z glasovanjem. Prosim vas, da uložite svojo glasovalno kartico v napravo, kaj ti glasovali bomo elektronsko. Lepo prosim, gospa Hall. Žal, nimam seboj svoje glasovalne kartice. Opravičujem se, ampak nimam jaz seboj.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 mi je sporočil, da bo glasovanje zelo dolgo. In vse čas bomo glasovali elektronsko, zato bi vas prosila, če morda lahko poskrbite, da vam bodo asistenti prinesli glasovalno kartico. Namreč glasovali bomo vse do povdan in vse čas elektronsko. Sem že poslala nekoga. Minuto. Želite, da počakamo kako minutko? Grazie. Dobro, hvala lepa. Por favor. Prego, honorable Díaz de Mera. Muchas gracias. Gaspar Díaz de Mera. Hvala lepa. Danes imamo veliko dela in zato predlagam, da med tem, ko naša kolegica čaka na glasovalno kartico, da bi morda glasovali z dvigovanjem rok, da prihranimo nekaj časa. Dobro. Glasujemo o predlogu spremembe 242. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 Pa siamo... Sedaj pa prehajamo na kompromis ena. Imeli bomo dve glasovanji, dve glasovanji po delih. Prvo, odstavek A. Tu naj bi črtali besede Calls on the Commission, Cooperation among Member States. Glasujemo o tem prvem delu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Drugi del. In sicer naj bi tu dodali besede calls on the commission. Odpade. No, no, calls on the commission cooperation. Calls on the commission cooperation among member states. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Drugo glasovanje, še vedno v okviru kompromisa ena, pri prvem delu naj bi črtali besede We should include inter alia power of intimidation. Glasujemo. Glasovanje zaključeno. Sprijeto. Drugi del. Tu naj bi dodali besede We should include inter alia power of intimidation. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na kompromis dve. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo torej na predlog spremembe 969, o katerem glasujemo takoj. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 Passiamo al compromesso. Prehajamo na kompromis 3. Glasujemo. Kompromis 3. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 272. Glasujemo.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 prehajamo na predlog spremembe 279. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa dajem na glasovanje kompromis 5. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na predlog spremembe 284. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo predlogo spremembe 285.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 Predlog spremembe 289. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Kompromis 6. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto.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 tri nič dve. Za oziroma glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe tri nič tri. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno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 Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 308. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 309. Glasujemo. 309.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 sprijeto. Predlog spremembe 315. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 317. Glasujemo.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 329. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo torej na 339. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 340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 Sprijeto. Kompromis 9. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na 3, 4, 6. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. spredo. Prehajamo na amandmaja 347 in 348, o katerih bomo glasovali skupaj, ker gre za identična predloga. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 349. Ne, ta je brezpredmeten.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 spredo. Prehajamo na predlog spremembe 3, 5, 6. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 360 tri, šest, nič. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeta. Izvolite, gospa Jala Sender. Gracias, presidente. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Pred glasovanjem o kompromisu 11 Jakolino sem želela spomniti na to, da je moja skupina prosila, namreč menimo, da vse ni vključeno 397, 398, pa tudi 442. Vse to so prošnje za boljšo zaščito žrtev. in poročevalec je že v uvodnih izjavah ugotovil, da obstajajo težave z zaščito žrtev. Kljub temu pa je to bilo potem mm, skrčeno zgolj na omembo, na pravzaprav mimobežno omembo poleg zaščite meja. Zato smo prosili pri teh štirih predlogih sprememb za glasovanje po delih. Menimo, da je to vključeno v kompromis, ampak če zadevo pogledamo bolj natančno, vidimo, da so bili predlogi, ki smo jih dali za zaščito žrtev, niso bili upoštevani. 395, 397, 398 in 442 so tisti uh, predlogi sprememb, o katerih sem želela spregovoriti. Grazie, Hvala, gospa Jala Sender. Sekretarjat je že sprejel. Zato bomo glasovali o kompromisu in potem prešli na glasovanje o predlogi spremem, po kateri ste govorili vi. Prehajamo torej na kompromis 11. Glasujemo. Chiusa la votazione. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Prehajamo torej na predlog spremembe 374. Glasujemo. Tri, sedem, štiri. Tristo štiriinsedemdeset. Trideset, kvadrat. 374, questo fa parte del gruppo di emendamenti. Questo è uno degli emendamenti. Gre za enega od predlogov sprememb, o katerih je govorila kolegica Jala Sender, ne? Sì. No, sì, es que las enmiendas... Ne. Amandmaji, ki niso vključeni v kompromisu 11, niso samo tisti, o katerih sem govorila. ne pravim, da bi morali glasovati individualno o vseh predlogih sprememb, samo tisti, kjer gre za individualno zaščito žrtev, torej 395, 397, 442, 398, ti so pač kasneje na glasovalnem seznamu. To so konkretni ukrepi za zaščito žrtev. Ti štirje o katerih sem govorila. Kar zadeva druge, ne bom seveda zahtevala, da bi glasovali ločeno o vseh. Ampak uh, hotela sem omeniti samo tiste, ki se nanašajo konkretno na zaščito žrtev. Dobro, zdaj je to jasno. Gremo na kompromis 12. Glasujemo. Kompromis 12. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. kompromis 13. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 388. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Se upravičujem. Ste vsi glasovali? Lahko zaključimo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Prehajamo na predlog spremembe 389. Glasujemo.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 zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 394. Glasujemo. 394. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 394. 5, o katerem je govorila gospa Jala Sender. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 397. Glasujemo. Trenutek. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 398. Glasujemo. Sprijeto. Ne? Sprijeto. Sedaj prehajamo na Kompromis 14. Glasujemo. Kompromis 14. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 4 nič 3. Glasujemo. 4 nič 3.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 Predlog spremembe 408. 408 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o 409 in 416, ki sta identična. Glasujemo. 409 in 416. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjena. Sedaj pa 410. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno ste vsi oddali svoj glas, lahko zaključimo. Sprijeto. 411. 411. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 413. 413. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Vračamo se nazaj, ker sem izpustila en predlog spremembe. Torej, 413 je sprejet, sedaj pa se vrnemo in glasujemo o predlogu spremembe 412. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 412 je torej zavrnjen. 415. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 417. 417. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 418, 418, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 419 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Prehajamo na 421, torej 421, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto kompromis 16. Tukaj smo dobili prošnjo po glasovanju po delih. Prvi del brez besed suggest promoting the teaching pa do transnational cooperation. Glasujemo torej o prvem delu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Drugi del se nanaša na dodatek besed, suggest promoting the teaching in tako dalje. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na predlog spremembe 422, ne 427. Torej 427. Glasujemo.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na 434. 434 glasujemo.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 gospa Holmajer, drugi predlogi sprememb so postali brezpredmetni, zato smo preskočili in prišli kar na predlog spremembe 434. Jaz sprašujem o predlogih sprememb 430, 431 in 432, kjer pri meni piše compatible, pa v njih nismo glasovali. Samo sprašujem, če je v redu. predlogi sprememb so postali brezpredmetni zato, ker je bil sprejet kompromis. Ja, ravno zato smo šli na 434. Je tako v redu, torej je naš seznam napačen. Prehajamo na 436. Glasujemo. 436. Glasovanje je zaključeno. sprijeto. 437, glasujemo. 437. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 438. Glasujemo.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 Prehajamo na kompromis, kompromis 18. Glasujemo. Ne, ne. Sekretarjat pravi, da moramo glasovati še o predlogu spremembe 441. 441. Glasujemo. 441. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Zdaj pa prehajamo res na kompromis 18. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 442. 442. Glasujemo.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 sprejeto. Predlog spremembe 444. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 447. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Štiri, pet, ena. Štiristo enainpetdeset, glasujemo. V tem primeru bomo glasovali, ker je nekompatibilen z drugim, tako da bomo glasovali, da vidimo, katero različico izbrati. na glasovanje dajem predlog spremembe 451. Gre sicer za jezikovni popravek, ampak ker je nekompatibilen z naslednjim, se moramo odločiti, za katerega se bomo odločili. Zato glasujemo o predlogu spremembe 451. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo torej na kompromis 19. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo na kompromis 20. Glasujemo. Votacijo je konkluza. Konec glasovanja. sprijet. In sedaj kompromis 21, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Kompromis sprejet. In prehajamo na amadma na 468. Glasujete, prosim. 468. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje 469. amadma. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje 471. predlog spremembe 471. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprijeto. Dajem na glasovanje amadma 472-472. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprijeto. Štiri sedem štiri predlog spremembe dajem na glasovanje v treh delih. Prvi del. Allora, la prima parte che Prvi del pomeni, da se vključi besedi recommend do bank. To dajem sedaj na glasovanje. Prvi del, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeti prvi del. Drugi del dajem na glasovanje z dodatkom and business. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. zavrnjeno. In tretja, tretji zadnji del z vključevanjem besed calls on member states do procurement. To dajem na glasovanje. Tretji del, izvolite. Konec glasovanja. Tretji del smo zavrnili. Uh, gospa Borselino se želi oglasiti uh, ustni amandma. 475, da eh, črtamo besedo determinante oziroma odločilen. Ali kdo tomu nasprotuje temu usnemu amadmaju? Izvolite. Sprašuje o amadmaju, o katerem smo ravno kar že glasovali. 474, o tem smo že glasovali, če se ne motim. Ne, kolegica Borsellino je prosila eh, amadma pri 475. Eh, amadmaju, če ni proti nihče, potem nadaljujemo z to spremembo, dajem na glasovanje. 475 je amadma. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kompromis 22. Dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj 485, amadma 485. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. ste vsi oddali svoj glas sprejeta. 485. amandman smo sprejeli. 486. predlog spremembe dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje kompromis 23. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z 495, amatma 495. Dajem na glasovanje. Izvolite. 495, predlog spremembe. Chiusa la votazione. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 496. amadma. Izvolite, glasujte zdaj 496. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji 497. amadma dajem na glasovanje ali predlog spremembe. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 498, 498. Zvolite, glasujte. Konec glasovanja. Naslednji amandma 499. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe 500, 5, nič, nič. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj amadma 5, nič, ena. Tukaj imamo glasovanje po delih. Prvi del kjer ustavljamo besede support do training of civil servants. Glasujte zdaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prvi del sprejet. Dajem na glasovanje drugi del z dodatkom besed od independent do advice for civil servants. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo drugi del. In sedaj 503, predlog spremembe 503, dajem na glasovanje. Izvolite. 503. Konec glasovanja. Zavrnili smo amadma 503, dajem na glasovanje amadma 504. 5 nič 4, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sedaj kompromis 24. Dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. To pomeni, da prejdemo direktno na kompromis 25. Dajem na glasovanje 25. kompromis, izvolite, glasujte zdaj. 25. kompromis, konec glasovanja. Sprejeto in prejdemo na 26. kompromis, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj. Za konec glasovanja. Sprejeto. Torej, gremo na kompromisni amadma 27. Izvolite, glasujte zdaj. Kompromisni predlog spremembe 27. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na amadma 521. 521 predlog spremembe. Glasujte zdaj. konec glasovanja. Zavrnjen. Potem gremo na 28. amadma. Glasujte, prosim. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto potem prejdemo na 29. predlog, kompromisni predlog spremembe, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na predlog spremembe 536. 536. Dajem na glasovanje. 536. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dajem na glasovanje 537. predlog spremembe. 537. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem amadma 538 in 539 skupaj za glasovanje. Izvolite, ker sta identična. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromis 33. Kompromisni predlog spremembe 33. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. sprejet, pomeni, da gremo na kompromisni amadma 30, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite. Predlog številka 30. Kompromisni predlog 30. Konec glasovanja. Sprejeto. Torej, gremo na predlog spremembe 548, ki ga dajem na glasovanje. 548 je amadma, glasujte zdaj, prosim. Glasujemo. 548 ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjen. Potem gremo na 549. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje 550. Gla, amedma 550. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen.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 sprejet. Na glasovanje predlog smembe 553. Izvolite, glasujte. 553. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj kompromisni predlog spremembe 31. 31. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem dajem na glasovanje kompromisni predlog 32. Glasujte, prosim. 32. konec glasovanja, pri 32. sprejeto. Sedaj pa amadma 562 dajem na glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 34. Torej, tukaj se zahteva glasovanje v dveh delih. Prvi del, ki zahteva, da brišemo besede od offering do offense, ta prvi del dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja sprejeto. In sedaj drugi del, da dodamo besede od offering do offense. Dajem na glasovanje, izvolite. Gospa Makovej, se želite oglasiti? Ja, ne. Apro quindi la votazione. Ridajem torej na glasovanje drugi del kompromisnega amadmaja 34. Konec glasovanja. Ah, ok. Approvato. Seconda parte. Drugi del smo sprejeli. Sedaj dajem na glasovanje 581 predlog spremembe. Izvolite, 581. konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje kompromisni predlog 35. Izvolite, glasujte. 3-5. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj kar na 36. kompromisni amandma dajem na glasovanje. Izvolite. 3-6. Konec glasovanja. Šestintridesetega smo sprejeli in dajem na glasovanje predlog spremembe 592. 592. Glasujte zdaj. 592 je predlog spremembe konec glasovanja. Zavrnjen. In gremo na naslednji predlog spremembe 593. Izvolite, glasujte. 593. Konec glasovanja. Zavrnjen. 594, ki je brezpredmeten. In Kompromis 37 dajem na glasovanje kompromisni predlog spremembe 37. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na amadma 596, ki ga dajem na glasovanje. Predlog spremembe 596. Konec glasovanja. sprejeto. Amadma 597, 597 predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 598, 598. Izvolite, glasujte. 598. konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje 599. predlog spremembe. 599. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisni predlog spremembe 3838, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. Torej, gremo na 604. Glasujte, prosim, o 604. predlogu spremembe. Izvolite. konec glasovanja. Zavrnjeno. In prehajamo na kompromisni predlog spremembe 39. Glasujte, prosim. 39. Konec glasovanja. Sprejet. Potem gremo na amadma 610, ki ga dajem na glasovanje. 610, prosim, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj naprej na 618. amadma. 618 glasujemo. Konec glasovanja. 618. predlog spremembe. V njem glasujemo. Izvolite. Pomenuče. Če imam problema, ali ste se nič imam problema? Je kakšen eh, problem v seznamu? Ste našli? Ne. še nekdo mora glasovati, dobro, sprijelo. sprijeli smo ga. Dajem na glasovanje kompromisni amedma 40. Izvolite, glasujte za 4 nič. Konec glasovanja. Sprijeta. Potem gremo na kompromisni amedma 41. Izvolite, glasujte 41. konec glasovanja. Sprejeto. 42. kompromisni predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto in potem gremo na amadma 624. Izvolite, glasujte. 6, 2, 4. Želel bi umakniti ta predlog spremembe, prosim. E, allora passiamo a pogna votazione l'emendamento 630. Dajem na glasovanje 630, 630, izvolite. 630, Soren Bonsondergaard je vlagatelj. Konec glasovanja. zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 635. 635. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 636. 636. Je umaknjen. Dobro. Tanja Fajon dajem na glasovanje amadma 637, 637, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 638, 638, izvolite, glasujte. Votazione chiusa konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe 639. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj na 640. 64 nič, izvolite glasujte. Konec. Konec glasovanja. Sprejet. In sedaj kompromisni predlog 43, 4, 3. Izvolite glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 643, 643, izvolite glasujte. konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj kompromisni predlog spremembe po delih, in sicer v dveh delih. Prvi del z dodajanjem besed Welcomes the fact do national authorities. Izvolite, glasujte. Prvi del. Konec glasovanja. sprejet prvi del, sedaj drugi del dajem na glasovanje. Dodamo besede Urges Sports Organizations do besed Protection Mechanism. Dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto, to pomeni, da gremo na amadma 648. Izvolite predlog spremembe 648. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na 649. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. 649. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto.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 sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe številka 652. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 653. Predlog spremembe. Izvolite, glasujte. 653. Predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprijeto. Gremo na predlog spremembe 654. Izvolite, glasujte. 654. Konec glasovanja. 654. 654. Predlog spremembe je zavrnjen. 654 je ja, kolega Skilakakis. Ne? 654 predlog spremembe smo torej zavrnili. Potimo na amadma 655. Izvolite, glasujte. 655 predlog spremembe. Konec glasovanja sprejet. In amadma 656 dajem na glasovanje predlog spremembe 656. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 657 dajem na glasovanje 657. Predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. sprejeto. In sedaj pojdimo na kompromis 45, 4, 5. Torej, dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 46 je kompromisni predlog, dajem na glasovanje, izvolite. 4, 6. Konec glasovanja. sprejeto. In sedaj gremo na amadma 668, dajem na glasovanje, predlog zrovembe 668, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj glasujemo o 668 in 69 amadmaju, 669 konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe 670. 670. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. 671. Predlog spremembe dajem na glasovanje 671. Izvolite. Konec glasovanja. sprejet. Dajem na glasovanje 672. predlog spremembe. Izvolite. 672. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 673. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet dajem na glasovanje 674. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj, ja, kolega Boskur. Uh, Se upravičujem, mislim, da nismo glasovali o 663 in 664. Ja. No, but it falls. It falls till six six. Gre torej za 662, za to, o čemer smo govorili, jaz pa govorimo o 663 in 664, tega pa nimamo v okviru kompromisa. Grazie onorevole Boscur, ha ragione. Hvala kolegica Boscur, imate prav, moramo glasovati o predlogu spremembe 663 in 664. Sedaj dajem na glasovanje kot prvega 663. 663, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In dajem na glasovanje predlog spremembe 664. Izvolite, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjen. Torej, nadaljujemo sedaj tam, kjer smo končali prej. Eh, hvala, kolegica Boskur. In sedaj nadaljujemo z amadmajem 675. Dajem ga na glasovanje. Izvolite. 675. Konec glasovanja sprejeto. Dajem na glasovanje amadma 676. Izvolite, glasujte. 676 je amadma. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj na kompromisni predlog gremo 47. Dajem ga na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja sprejeto. Amadma 682 dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. 682 predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto in sedaj dajem na glasovanje 683. Konec glasovanja. sprejeta. Kompromis 48. Izvolite, glasujte zdaj. Kompromisni predlog 48. Konec glasovanja. Sprejeto. In gremo na glasovanje o 687. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. sprejeto, potem gremo na kompromis 4.9.49. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto in sedaj gremo na predlog spremembe 695. Izvolite, glasujte. konec glasovanja. Zavrnjeno. Dajem na glasovanje dva predloga spremembe, ki sta identična, 696 in 697. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem še dva amadmaja, ki sta identična, istočasno in sicer 698 in 699. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Oba smo sprejeli in sedaj na kompromis, a ne se upravičujem. Amadma 700 dajem na glasovanje. Izvolite. Predlog spremembe 700. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem gremo na kompromisni predlog 50, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite. Kompromis 5 nič. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na amadma 706. Izvolite. Konec glasovanja pri 706. predlogu spremembe. Sprejeto. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 709. Izvolite, glasujte. 709. Konec glasovanja. Zavrnjen in gremo na 710. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 711. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 712. Izvolite, glasujte. 712. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 713. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 714. Glasujte zdaj, prosim. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Naslednji predlog 716. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. 717, naslednji. Izvolite, glasujte. 717. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. 718. predlog spremembe. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto.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 sprejeto, potem gremo na predlog spremembe 728. 728, o tem glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 729 predlog spremembe. Izvolite. 729, glasujemo. Votazione chiusa. Con le sglossovania. Zavrnjeno. 731 predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen predlog spremembe 732, 732, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Torej, 733. amadma, ker smo sprejeli 732, prehajamo na 733. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje med ma 734. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 735, 735, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 736, dajem na glasovanje, izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa dajem na glasovanje predlog spremembe 737. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji predlog spremembe 738 dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 739. predlog spremembe. Izvolite. 739. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 740. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 742. 742. Izvolite, glasujte. 742. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dajem na glasovanje 743. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe 744. Izvolite, glasujte zdaj. 744. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj prejdemo na uvodne izjave. Amadma 1. Izvolite, glasujte številka ena. Konec glasovanja. Sprejet. Dva. Predlog spremembe številka dva. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Številka tri. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejet. Četrti predlog spremembe izvolite glasujte. Številka 4. Konec glasovanja. Sprejet. Šest. Izvolite, glasujte o šestem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sedmi predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga, sedmega smo zavrnili in glasujemo o osmem predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto deveti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. sprejeto. Dajem na glasovanje deseti predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje enajsti predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Enajsti predlog. Konec glasovanja. Sprejeto. 12. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeta dajem 13. amadman na glasovanje. Konec glasovanja. 13. smo zavrnili, dajem na glasovanje 14. predlog spremembe. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o 16. predlogu spremembe. Izvolite. Izvolite. 16, 1, 6. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 17. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeta. Glasujemo o 19. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Si, prego. Predsednica, dovolite mi, da omaknem 20, saj je ta skladen za številko 9. Hvala. Grazie, onorevole Mičel. Hvala, kolega Mičel. Gremo na 21. predlog spremembe, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje predlog spremembe 22. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dajem na glasovanje predlog spremembe 23. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 24. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 25. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. 26. predlog spremembe dajem na glasovanje. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 27. predlog spremembe. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o 28. predlogu spremembe. Izvolite. Aprovato. Aprovato. Sprejeto. 29 um, amadma je ne spremil zaradi svojega besedila in prehajamo ne, glasovanje o 30. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dajem na glasovanje 31. amadma. Konec glasovanja. Sprejet. Dajem na glasovanje predlog spremembe 32. Izvolite, glasujte. 32. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prehajamo na kompromisni predlog spremembe 52. Izvolite. Konec glasovanja. Torej, sprejeto in prehajamo na kompromis 53. Izvolite, glasujte zdaj. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. To pomeni, da gremo na predlog spremembe 38. dajno glasovanje. Izvolite. 38. predlog spremembe. Izvolite konec glasovanja. Sprejeto. 49. predlog spremembe, prosim, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 54 dajem na glasovanje. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. 54 je gospod Mitchell sprejeto. 63, 43 eh, predlog dajem na glasovanje. 4, 3, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 5-5. 55. kompromisni predlog glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejet. 52. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. 5-2. Konec glasovanja. Sprejeto. 53. amadma po delih. Sprva prvi del pomeni, da črtamo besede od whereas the first step do economic development. Prvi del dajem na glasovanje. Izvolite. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Prvi del smo zavrnili. Dajem na glasovanje drugi del pri 53. predlogu spremembe, da dodamo besede od whereas the first step do economic development. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Drugi del sprejet in prehajamo na kompromisni predlog 56. Izvolite, glasujte. 56. Konec glasovanja. Sprejeto. 57. kompromisni predlog dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. 57. kompromisni predlog. Sprejeto. Potem prehajamo na 61. predlog spremembe šest ena. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje amadma 6.2. 62. predlog spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 63. predlog spremembe. Izvolite konec glasovanja. Sprejeto. Dajem na glasovanje 64. predlog spremembe. Izvolite. Še štiri. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Nadaljujemo z 65. predlogom spremembe. Glasujte zdaj. Še spet. Konec glasovanja. Sprejeli smo ga. Glasujemo o 66. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj kompromisni predlog 5858 je kompromisni predlog. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj kompromisni predlog 59, ki ga dajem na glasovanje. 59. predlog. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pomeni, da gremo na 79. predlog spremembe, ki ga dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja sprejeto. 80. predlog spremembe dajem na glasovanje. 8 nič. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o 81. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja sprejet, glasujemo o 82. predlogu spremembe, ki ga dajem na glasovanje. Torej, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Glasujemo o 83. predlogu spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 60. Izvolite, glasujte. Šest nič. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. 91. predlog spremembe. Dajem na glasovanje 91. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejet. 92. predlog spremembe dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto, dajem na glasovanje 93. predlog spremembe. Izvolite. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. Zavrnili smo ga. 61. kompromisni predlog dajem na glasovanje. Izvolite. Konec glasovanja. sprejeto. To pomeni, da sedaj glasujemo o predlogu spremembe številka 100, ki ga dajem na glasovanje. Številka 100. Konec glasovanja. Sprejet. Dajem na glasovanje 101. predlog spremembe. Izvolite. Konec glasovanja. konec, sprejeto in sedaj je 102. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 62. 62. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto kar pomeni, da gremo neposredno na 63. kompromisni amandma, ki vam ga dajem v glasovanje. Izvolite. Kjusa. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Prehajamo na kompromis 64. Glasovali bomo v dveh delih. Najprej prvi del brez besede terorizem. Glasujemo. Brez besede terorizem. Votazione chiusa. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Sedaj pa glasujemo o drugem delu kompromisa 64. Tu naj bi dodali besedo terorizem. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo torej na kompromis, ne na predlog spremembe 121. Glasujemo. Sto enaindvajset. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. 1, 2, 2, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 123, glasujemo. 123. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis 65. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 127. Glasujemo.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 kompromis 68. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo torej na predlog 149. Glasujemo. 149. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Kompromis 69. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 159. Glasovali bomo o dveh identičnih predlogih sprememb 159 in 160. Glasujemo. Thank you. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sto enainšestdeset je brezpredmeten. Prehajamo torej na kompromis sedemdeset. Glasujemo o kompromisu sedemdeset. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto.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 prihajamo torej na kompromis 71. Glasovanje v delih, dveh delih, najprej prvi del. Tu naj bi črtali besedice online trafficking in creative content. Glasujemo o tem prvem delu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Glasujemo o drugem delu. Tu naj bi dodali besede online trafficking in creative content. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Prehajamo na predlog spremembe 177. 177. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 178. Tu imamo ustni predlog spremembe ali kdo nasprotuje temu? Ne. Dobro, potem bomo o njem glasovali. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Kompromis 72. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Prehajamo torej na 185. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 Sprijeto. 188. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. Predlog spremembe 189. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno kompromis 73. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 193. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto. 193.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 Prehajamo torej na predlog spremembe 204 in 205, ki sta identična. Glasujemo. 204 in 205. Glasovanje je zaključeno. Sprijeti. 206. Glasujemo. 206. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Kompromis 75. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa dva identična, 211 in 212. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 kompromis 77. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijeto prehajamo torej na predlog spremembe 230. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 241, zadnji predlog spremembe. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj pa še malo prosim, da glasujemo o tako dopolnjenem besedilu. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. S 24 glasovi za, petimi vzdržanimi in Nobenim glasom proti, sprijeto. Čestitke, gospod Jakolino, želite besedo, izvolite. Na kratko, ker mislim, da so vsi kolegi že utrujeni, tako kot vi, gospa predsednica, in jaz sam zahvaljujem se vsem kolegom, sekretarijatu. Vsi so dali svoj prispevek, seveda tudi vi. Gre za rezultat, ki je dobre kakovosti in ki danes jasno pove naše mnenje glede korupcije. Vidimo se ponovno danes popovdan. Hvala vam, gospod Jakolino. Danes popovdan ob 15. bomo nadaljevali naše delo z parlamenti iz držav članic. Gospod Newton Dan je prosil za besedo. Um, Samo nekaj bi želel povedati, predsednica. Mislim, da bi morali čestitati vam, da ste tako dobro vodili to glasovanje, da vse je potekalo tako hitro, zato se vam lepo zahvaljujem. Grazie, ma sono stata coadiuvata. Hvala, ampak moram reči, da sem imela podporo izvrstnega sekretarjata. Hvala, hvala vsem nam.